obrazložitve glasovanja. Besedo ima gospod Rivelini. Señor Rivelini tiene la palabra.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 upam, da bo pravica preganjala zločine gospoda Berlusconija in eh, da bo konec tudi prevladovanja njegovega mišljenja v medijih. To, kar se dogaja v Italiji glede soboščin, je resna zadeva in to vpliva na nas vse v Evropi, kakršen koli je že rezultat današnjega glasovanja. Najlepša hvala. Gospa Linkovič Jute. Ačiū, ponia pirmininke. Aš balsa... Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz sem glasovala za predlog resolucije, ki so ga vložili socialni demokrati skupaj z drugimi skupinami, kajti svoboda eh, obveščanja, izražanja in raznolikost mnen mora biti zagotovljena v vsaki državi Evropske unije. Svoboda do obveščanja je osnovna za vsako demokratično družbo listina o temeljnih pravicah določa, da ima vsak posameznik pravico do svobode izražanja. Ta svoboda vključuje tudi svobodo izražati svoja mnenja, brez tega, da bi se v to umešavali javni organi. In zato mi, eh, člani Evropskega parlamenta, moramo podpirati neodvisne medije in pošteno konkurenco na mednarodni ravni. Le na ta način bomo zagotovili učinkovito in dejansko svobodo medijev. Javni organi pa morajo biti pripravljeni ščititi to svobodo in jo spodbujati. In to je bistvenega pomena za ohranjanje temeljnih vrednot Evropske unije. Najlepša hvala, gospa Blinkevičjute. Besedo ima gospod Vagel. Eno minuto.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 per il mondo intero appare come una fa... Zgleda, kodat je konec sveta. Ampak, kitajske eh, roki so imeli prav in to lahko pravimo tudi sedaj, to še vedno velja. Zdaj, če nekdo napade televizijo, če bi sedaj um, razširjali eh, sobraštvo do Berlusconija z različnimi fotomontažami, eh, ker to je pravzaprav potem kultura sovraštva. To so argumenti, ki bi morali jasno pokazati, da gre za antidemokratičen napad. To je Evropa Mm, tega ne smemo trpeti. Iz Italije bi hoteli napraviti malo Italijo. E, italijanski narod tega ne bo dovolil. Ne bo dovolil, da bi evropski eh, osebnosti zmanjšale pomen Italije. In Italija je dosegla demokratično zmago desne sredine in obstajajo nekateri, ki so blizu vladi, drugi pa jih sedaj e, kritizirajo in v tej hiši bi morali zastopati demokracijo in jasno povedati, da gre to za antidemokratično levico, e, ki jo vodi sovraštvo.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 Eh, tu eh, gre za to, da torej, nismo obsodili Italije, Jaz, to se nismo odločili na temelju eh, strankarske discipline, temveč na temelju resnice. Včeraj je Berozo se pritoževal, da mađarskem eh, vlada ni kršila pravice do svobode medijev, ampak eh, to ni res. Resnica je takšna, da eh, številne preganjajo. Barozo pa je rekel, da je to notranja zadeva. Kaj je zdaj to? A v Italiji pa to ni notranja zadeva. Torej, mi nikakor ne dovoljujemo dvojnih kriterijev v parlamentu. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima. Gospa Bronzulli, eno minuto. Presidente, grazie ancora. Anche l'Europa. Hvala, gospod predsedujoči. Italijanska opozicija je v deliriju. Z tega se ja ne more nič zgoditi. In mislim, da to ni tako pomembno, mi bi morali govoriti o dejanskih problemih in skušali in najti rešitve za te probleme. Pietro je bil takrat glavni akter v parlamentu, on je to podpiral, šlo pa je za podobne zadeve. gibanje pa ni bilo za njim, ga torej ni podpiralo. Italijanski voljivci so hoteli izključiti komuniste in teh tudi ni več tukaj. Obstajajo različne skupine politikov, ki eh, pravzaprav uprizarjajo lov na ljudi in tega ne bi smeli dovoljevati. E, to podpira levica, lahko pa bo imelo to zelo slabe posledice. Besedo ima gospa Ovir za minuto. Tänan, härra president. Mooduseid, kuidas hävitada meedia plu- ... Hvala, gospod predsednik. Kako uničiti pluralizem medijev in kako ljudem nuditi neuravnotežene informacije in na ta način blokirati raznolikost mnen? To je vprašanje. To se da narediti preko lastnine, ampak monopol nad informacijami je mogoče dobiti tudi tako, da se e, imenuje člane ene stranke v vodstvo določenega medija. Veliko primerov smo že slišali danes v tej dvorani eh, in vse to kaže, da čeprav si želimo biti demokratična Evropa, potrebujemo za to pravila, da bomo varovali raznolikost eh, in odprtost. In zato sem eh, podprla rezolucijo Alde in Zeleni. Hvala, besedo ima gospod Kasini za eno minuto pregovore. Gospod predsedujoči, najprej bi prosil, da popravite eh, moj glas v drugem glasovanju. Jaz sem se hotel pravzaprav vzdržati, ampak sem prehitro pritisnil na eh, gumb, torej jaz se vzdržujem. Eh, pa še nekaj. Ta pobuda, ki je prepeljala do tega, da se omenja tudi predsednika države, to je grozno. Ta napad na predsednika vlade in pa tožbe proti eh, časopisem, to je pravno veljavno eh, dejanje. In eh, mi nismo podprli ljudske stranke, šlo je pravzaprav zato, da se e, podpre Italijo in mora se ustvariti neke vrste ravnovesje. E, tu obstajajo konflikti interesov, ampak ne samo e, tisti, e, tudi moja stranka tu hodi po poti e, pravičnosti, zato smo se vzdržali. Hvala, gospod Kasini. Hvala lepa, predsedujoči. Ta razprava nam je pokazala, kako levica se vedno bolj oddaljuje od ljudi. Ne gre za protitalijanski manever, gre za manever politične elite, sodnikov in novinarjev. Da ki igrajo svojo igro. Italijani so zaskrbljeni glede eh, svobode tiska, ampak vsak, ki pozna Italijo, ve, da obstajajo časopisi in televizije, ki so svobodni. Eh, obstaja jih dosti, ki eh, so proti predsedniku vlade. Eh, ampak obstaja samo eno združanje novinarjev, ki tega ne priznava in zaradi tega napadajo predsednika vlade, ki zdaj se pa skrivajo za državno televizijo. Če se bi italijani bali, pa mislim, da se bojijo predvsem priseljevanja, gospodarske krize in vsega ostalega, zagotovo pa ne zaradi svobode medijev. Sedaj pa ima besedo gospa Ekart. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nadaljevala bom v švečščini, začela pa v angliščini. Če bi vsi isto menili, potem ne bi imeli pravice utišati tistega, ki misli drugače. Italija je del zipke demokracije v Evropi in stanje v medijih v Italiji trenutno je grozno. Treba je spoštovati človekove pravice in Evropska unija je zelo pomembna, zato se EPP skriva za temi argumenti tako Berlusconijo pomagajo ostati na oblasti. Vlade morajo delovati brez umešavanja drugih, če je to notranja zadeva, seveda vendar zagotoviti moramo neodvisne medije v vseh evropskih državah. To ni evropska zadeva, vendar zagotoviti, da obstaja svoboda do obveščanja, pa je evropska zadeva, zato sem razočarana nad rezultatom glasovanja. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, moram reči, da sem zelo navdušen nad pravičnostjo eh, Berlusconija in Italija, torej ima vse urejeno, je vse v redu, ni treba ničesa več nič narediti. Ampak, če pogledamo, eh, nekaj se je v Italiji v zadnjem času le spremenilo. Eh, preklicali so imuniteto predsednika vlade. In zaradi tega bi hotel pozvati Italijane, da ostanejo budni. Mm, ni potrebno, da se tu mešavajo briselski eh, birokrati. Mi hočemo imeti Evropo, ki opravlja svoje osnovne naloge, potem bo Evropa imela tudi zaupanje voljivcev. Hvala, gospod Vandalen, zdaj pa gospod Dakula. Gospod predsedujoči, najprej bi hotel povedati, da je eh, svoboda eh, tiska pomembna. Eh, svoboda pa pomeni tudi odgovornost. Potrebujemo Evropo, ki nam posreduje kritične, ampak resnične informacije na vsak način se je pokazalo, da je nujno potrebno, da se na tem ustraja, ker drugače lahko pride do zelo negativnih zadev. Potrebno je eh, opazovati vse države članice. Jaz mislim pa, da moramo eh, se držati načela, ne glede, ali smo desno ali levo. Vsi bi se morali držati pravil igre in reči, treba je zagotoviti svobodo e, obveščanja. To je nekaj, kar moramo na vsak način tudi v prihodnosti obdržati in se držati istih kriterijev. Gospod Davis. Union... Hvala lepa. Evropska unija naj se bi držala načel o svobodi in demokraciji in to je navedeno tudi v Lizbonske pogodbe. Vendar vedno znova se obračamo stran od velikih kršitev, ki se dogaja v različnih državah članicah. Ne pokažemo s prstom na tiste, ki ne podpirajo načel, na katerih temelji Evropska unija. Ne želimo povzročiti nemira, ampak danes smo imeli priložnost, da se postavimo zase in rečemo, da je nadzor nad tiskom strani italijanskega premijeja jasna zloraba. Tudi v drugih državah obstajajo težave, ampak v Italiji so najhujše in zahvaljujoč glasovom britanskih konzervativcev smo izgubili za en sam glas. Konzervativci v Britaniji pravijo, da želijo repatriotirati socialno politiko v Evropski uniji, ampak ne pravijo, da želijo Evropski uniji tudi preprečiti, da bi imela kakršnokoli vlogo pri tem, da bi zavarovali temeljne svoboščine in podpirali demokracijo v Evropi. Najlepša hvala. Gospod Klajs ima besedo za eno minuto. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem zelo vesel, da ta eh, resolucija ni bila sprijeta. Nikakor se parlamenta ne more izrabljati za udejanjanje nedoločene politike. Tu eh, parlament ne bi smel biti neke vrste evropski big brother, neke vrste nadzornik. Tu gre za vprašanje, ki, ga, eh, ki zadeva samo državo članico članico. Če gre za ogrožanje e, svobode obveščanja, to ja ne drži, ljudje pa naenkrat se zauzemajo za zakone, e, ki so posvečeni likvidaciji tistih, ki mislijo drugače. To je dejansko narobe. Torej, če bi v Belgiji imeli toliko svobode tiska, kot je v Italiji, bi bil to že napredek. Minuto. Gospod Hanen ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Celotni dnevni red danes bi naj posvetili temu, če se si sploh to ne zasluži. To ne spada pod pristojnost tega parlamenta, ampak v pristojnost ene od naših držav članic. Sam nisem navdušen nad Beloskonjem in vesel sem, da britanski konzervativci niso več v njegovi skupini tukaj v parlamentu, ampak zagotovo nisem bil sam pri tem, ko sem bil proti temu, da bi druga stran vplivala na Berlusconija. Pritožujejo se na to, da ima Berlusconi imuniteto, sami pa imajo prav tako. Oni so proti temu, da bi Berlusconi imel monopol nad mediji, tudi sami pa zato porabljajo zelo veliko denarja, da se pojavljajo v medijih. Ta resolucija in dejstvo, da smo jo sploh imeli pred sabo danes, ne predstavlja nobenega nič dobrega za nas. In to ne pomeni tudi nič dobrega za nas za tiste, ki se nismo želeli vključiti v to, kaj ti ta vprašanja bi morali rešiti na nacionalni ravni v Italiji in še ponovno pozivam, da o Lizbonski pogodbi bolje glasujemo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Kamal za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da nas vse tukaj skrbi medijski pluralizem. Vsi si želimo videti več medijskega pluralizma po vsej Evropski uniji. Tudi sam imam pomisleke v medijskem pluralizmu v številnih državah članicah, naprimer tudi v državah zunaj EU-ja. Ampak Kuba, Severna Koreja, socialisti so o tem tiho. Ampak zelo pomembno načelo je tukaj. In sicer pevec Rolling Stonesov je rekel, nekoč ne, ne moreš dobiti tistega, kar si želiš. In če ne moreš dobiti tistega, kar si želiš, moraš se obrniti na demokratični postopek. Ne smeš pa se odločiti, obrniti se na Evropski parlament in poskušati, da se demokratične odločitve tam zavrnejo. To so načela, ki jih imamo konzervativci v srcu. Zato sem ponosen, da smo mi igrali vlogo pri tem, da smo zavrnili to grozno resolucijo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Silvestri, eno minuto. Signor Presidente, io penso che il voto di... Gospod predsedujoči, glasovanje tukaj popolnoma jasno kaže to, kar vsi vemo. Obstaja svoboda tiska v Italiji. Skušali so na levici igrati opozicijo, ampak jaz sem rekel, tu imamo preveč časopisov, ki ne vejo, kaj bi pisali in potem skušajo en mesec blokirati aktualne teme s to temo. Obstaja toliko časopisov, ki bi lahko pisali, da je vlada uspela v treh mesecih rešiti vse posledice velikega potresa, da je e, odstranila smeti za ceste, da kljub gospodarski krizi um, niso mogli pisati, da se je zmanjšalo število delovnih mest, da se je vse podrlo, da so ljudje izgubili denar, ki so ga vrčevali. To so teme, o katerih bi lahko vse pisali, ampak o tem niso hteli pisati. E, dali so prednost e, tej temi. To so enostavno skušali v Evropi eh, to temo internacionalizirati in zgubili so. Demokracija je zopet pokazala, da obstaja eh, svoboda eh, tiska v Italiji. Poru minuto. Besedo ima gospod Kelly. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Moram povedati, da sem zadovoljen z rezultatom današnjega glasovanja v resoluciji. Italija je država članica Evropske unije in da bi jo posamezno vključili v predlog resolucije je bilo odveč, ampak upam pa, da bomo imeli priložnost v prihodnosti razpravljati o svobodi obveščanja, svobodi tiska, tudi svoboda, svoboda o posameznih novinarjih. To si vsi želimo, da bi spregovorili o tem in da bi zagotovili, da se to izvede po vsej Evropski uniji, kakor bi morali razpravljati in ne samo v smislu ene države. Rezultat danes je bil dober rezultat za Evropsko unijo in dober dan za demokracijo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima in to je zadnji govornik, Gospod Patriciello. Come di consueto ci siamo trovati. Mi smo vedno tukaj v parlamentu glasovali. In zdaj so pa tu skušali obravnavati nacionalne teme. In Eh, obtožiti vlado v zvezi s priseljevanjem. Eh, to so delali tisti, ki so v svoji državi v opoziciji, eh, ampak to so delali zato, ker so skušali rešiti svoje probleme, s tem pa so instrumentalizirali svobodo tiska. Vlado so kritizirali, Eh, in predvsem napadali Berlusconija. Skušali so eh, štartati eh, propagandno kampanjo in sicer, da bi spodbudili, da bi povečali, pospešili svoj program in škodili pravzaprav Evropi na ta način. Tisti, ki so v Italiji v opoziciji, bi morali se začeti ukvarjati z dejanskimi problemi, ki obstajajo. Ne bi smeli zdaj se umikati in izogibati na druge teme eh, in stalno napadati isto stranko, napadati predsednika vlade, eh, ki ga je izvolila demokratična večina. Hvala lepa, gospod Patričelo. Bien, señorías gospe in gospodje, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Plenarno zasedanje je prekinjeno do treh popovdne.